Gostovali bomo čez dva tedna v Bruslu. Naslednje zasedanje se bo začelo jutri, v torek 20. aprila od 9. ure zjutraj do 1. Do, od 3. do 8.30 in pa od 9. do polnoči. Dnevni red je bil objavljen in lahko ga najdete na spletnih straneh Evropskega parlamenta. Zasedanje prekinjamo ob 11. Želim vam uh, lahko noč in se zahvaljujem tolmačem. <laughs>